k dnevnemu redu. Na vrsti je poročilo gospe Gardini o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Kar takoj dajem besedo poročevalki gospe Gardini. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes eh, bomo napisali novo stran v zgodovini Evropske unije. Rada bi se takoj zahvalila vsem, ki so pripomogli k temu rezultatu. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, pa tudi celotnemu Evropskemu parlamentu, ki se je izkazal za izjemno prožnega in ki se je znal osredotočiti na konkreten obseg tega mehanizma oziroma okrepitve tega mehanizma civilne zaščite. Na ta način smo se uspeli upreti tudi zadržkom določenih držav članic, ki so bile nekoliko zadržane in ki so v tem mehanizmu videle poseg Evropske unije v državne zadeve. Državljani pa. Še naprej povdarjajo, kar kaže tudi Eurobarometer, da želijo mehanizem civilne zaščite, da potrebujejo mehanizem civilne zaščite v eh, trenutku, ko pride do naravnih nesreč, s katerimi se države članice ne morejo soočiti same. Tako eh, kažejo izkušnje. Videli pa smo tudi eh, požare v Grčiji na portugalskem poleti. Takrat je bilo izgubljenih na stotine človeških življenj. Poleg tega je bila povzročena velika gospodarska škoda. In kljub temu, da je Evropa imela mehanizem civilne zaščite, se ni eh, zmogla pravočasno odzvati. Malo več kot eno leto po sporočilu Evropske komisije in zato se eh, zahvaljujem komisarju Stiljanidusu, hvala za njegov hitro odgovor. Imamo torej danes eh, instrument, eh, ki eh, bo učinkovit. Rescue, kaj je to rescue? To je nov instrument, eh, ki bo okrepljen z dodatnimi sredstvi, poleg tistih sredstev, ki jih za to že namenjajo države članice. Gre za to, da okrepimo odgovor na naravne nesreče, kadar je to potrebno. Na ta način bomo okrepili tudi uh, preventivne ukrepe. Torej, preprečevanje naravnih nesreč. Želimo pomagati državam članicam, da se soočijo z nesrečami, pa naj bodo to naravne nesreče ali pa, nažalost, se tudi to zgodi nesreče, ki jih povzroči človek. Govorim o bioloških, kemičnih snoveh, eh, o jedrskih nesrečah in tako naprej. Preprečevanje požarov eh, je koristno tudi za okolje, kajti študije kažejo, da požari povzročajo 20 odstotkov izpustov oglikovega dioksida na svetu. Z tem okrepljenim mehanizmom eh, se bomo torej zoprstavili številnim vidikom. 26. januarja nas je zapustil gospod Samarbeti, ki je po nek ki je na nek način oče civilne zaščite v Italiji, nekako tudi v Evropi in rada bi eh, mu posvetila ta dan, eh, kajti sem eh, italijanka. Vzpostavili smo tudi, eh, oziroma menimo, da bi bilo smiselno vzpostaviti tudi neke vrste Erasmus civilne zaščite, da bi se sedanje sodelovanje med državami članicami še eh, okrepilo. Poleg tega želimo tudi ustrezno nagrado za tiste, eh, ki so se v različnih državah članicah izkazali na področju civilne zaščite. Gospod Samberiti je zmeraj znal pokazati eh, svojo podporo in mislim, eh, da si zasluži, da ta odličen rezultat posvetimo prav njemu. Hvala lepa, gospa Gardini, tudi eh, jaz se pridružujem eh, vašemu pozivu, kar zadeva gospoda Cemberletija, ki smo ga dobro poznali. Sedaj pa gospa uh, eh, Zovko. Hvala lepa, gospod predsedojoči, uh, eh, spoštovani gospod komisar, drage kolegice in kolege. Najprej bi rada čestitela kolegici Elizabeti Gardini za izjemno dobro pripravljeno poročilo o eh, mehanizmu civilne zaščite. Poleg tega bi se rada zahvalila tudi komisarju, ki je pristojen za to področje v Evropski komisiji. Govorim o gospodu Stiljanidesu gre eh, za eh, mehanizem, ki naj bi okrepil nacionalne zmogljivosti civilne zaščite. Potrebujemo mehanizem na ravni Evropske unije, ki bo dopolnjeval eh, te nacionalne mehanizme. Ne more delovati ne, da bi bilo vzpostavljeno sodelovanje z drugimi instrumenti Evropske unije. Veliko je bilo naravnih nesreč in naravne nesreče povzročajo e, veliko človeških e, žrtev in pa veliko gospodarsko škodo. Zato se je Evropska unija na to morala odzvati. Mislim, da bi bilo potrebno zagotoviti državam članicam, ki ne morejo eh, sodelovati v eh, mehanizmu eh, civilne zaščite, 55 odstotno pokrivanje stroškov. To je ključnega pomena tudi za Hrvaško. Hrvaška se nahaja na zelo strateškem geografskem področju na jugovzhodu Evrope in mislim, da moramo ukrepiti preventivne ukrepe ta mehanizem eh, omogoča tudi prerasporejanje različnih instrumentov, medtem ko eh, sam nadzor na civilno zaščito ostaja v pristojnosti držav članic. Zahvaljujem se poročevalki in tudi vsem tistim, ki so prispevali k ukrepitvi mehanizma civilne zaščite. Mislim, da je to ključnega pomena za državljane Evropske unije. Na ta način se državljani ne bodo počutili osamljene. Hvala lepa. E Najlepša hvala, sedaj pa bomo prisluhnili mnenju komisije. Komisar Steljanides, beseda je vaša in zahvaljujem se vam za vašo prisotnost v dvorani danes. Hvala lepa, gospod predsedajoči, dragi kolegi. Pred približno letom dni sem v tem parlamentu predstavil predlog okrepitve mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Danes, po enem letu, torej, bo Evropski parlament glasoval o najbolj ambicioznem sistemu civilne zaščite, ki je kdajkoli obstajal. Parlament bo danes glasoval za nekaj, kar je bilo še pred leti politično povsem nepredstavljivo. In dragi prijatelji, biti moram odkrit. Zares je bilo zelo težko prepričati države članice, da so se strinjale z to ukrepitvijo mehanizmov unije na področju civilne zaščite, ampak na koncu nam je skupaj uspelo pri dosegi tega ambicioznega cilja. Torej, danes sem zares ponosen, da sem evropejec, da sem evropski državljan rad bi se najprej iskreno zahvalil poročevalki Elizabeti Gardini. In seveda bi se rad zahvalil tudi vsem kolegom, kolegici Zovko, kolegu Fernandešu in vsem drugim vsem poročevalcem v senci iz vseh eh, političnih skupin in seveda tudi poslanskim skupinam in pa Evropskemu parlamentu, ki so podprli to ambiciozno pobudo. Z vanjšo politično podporo bomo uspeli uresničiti ta mehanizem unije na področju civilne zaščite. Zahvaljujem se vam tudi, da smo si skupaj prizadevali za naš skupni cilj, namreč da zaščitimo evropske državljane, da rešimo njihova življenja in da zaščitimo njihov način življenja. Potrebujemo boljšo pomoč v primeru nesreč in ta mora biti zagotovljena čimprej. Zato sodelujemo z državami članicami, da bi čim prej poskrbeli za prehodno obdobje na instrument Rescue. Torej, želimo odziv na gozne požare že v tem letu 2019. Povratne informacije, ki so jih podale države članice zaenkrat, so zares izjemno pozitivne in zahvaljujem se jim za njihov pozitiven pristop. Ampak ne delajmo si iluzij. Naravnih nesreč ne bomo mogli zaustaviti. Še pogostejše bodo in še intenzivnejše zaradi podnebnih sprememb. To je dejstvo in na ta nov pojav se bomo morali tudi ustrezno odzvati. Zato moramo poskrbeti za boljše instrumente v boju z podnebnimi spremembami in njihovimi posledicami. Večji povdarek bomo s tem novim instrumentom dali tudi preprečevanju, preventivnim ukrepom. Evropski parlament je izjemno jasno povedal, da je to prioriteta za Evropski parlament in skušali smo vzpostaviti sistem, ki bi omogočil boljšo podporo državam članicam izmenjavo informacij. In pa izmenjavo najboljših praks. Dragi kolegi, danes se pričenja novo obdobje evropske civilne zaščite. Gre za unijo, ki ščiti. In to dolgujemo našim državljanom. In rad bi zaključil. S tem, da še enkrat poudarim, da bi vsi morali biti ponosni ponosni na ta rezultat in najlepša hvala za vašo pomoč in za vašo pozornost. Grazie, per la Fernandez. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu odbora za proračun gospod Fernandeš. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Evropa, ki ščiti države članice, je Evropa, ki jo potrebujemo. Zaščita človeških življenj je ključnega pomena. Na portugalskem smo bili priča veliki tragediji. Več kot 100 ljudi je izgubilo življenje v gozdnih požarih in to se več ne sme ponoviti. Ta novi mehanizem kaže tudi na solidarnost Evropske unije. In seveda, to ni edina možna rešitev, ampak delitev suverenosti na določenih področjih, kot recimo na področju civilne zaščite, le še krepi suverenost držav članic. Države članice se osredotočajo na zaščito človekovi, eh, človeških življenj. In tako mora biti tudi v prihodnosti. Ampak finančni ministri niso bili navdušeni nad tem sporazumom, vsaj nekateri finančni ministri gre za uh, eh, 200 milijonov evrov, to je smešna številka do leta 2020. Eh, vedno znova moramo podariti, kako zelo pomemben je ta mehanizem. Rad bi se zahvalil tudi komisarju Stiljanidesu, poročevalki gospe Gardini. Skupaj smo eh, dosegli rezultat. To ni bilo lahko doseči, ampak tako smo pokazali, da Evropska unija na prvo mesto postavlja državljane. Gospe Mlinar ne vidim v dvorani. Spregovoriti bi morala v imenu odbora za ženske, torej sedaj prehajamo k mnenju poslanskih skupin v imenu ELS. Gospod Gambus za minuto in pol. Vse vas prosim, da se držite časa za govor. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, Evropa temelji na solidarnosti in pa na sožitju različnih narodov. To je potrebno poudariti tukaj na plenarnem zasedanju v Strasburgu. Solidarnost med evropskimi narodi temelji na medsebojni pomoči. Na portugalskem in v Galiciji smo imeli leta 2017 hude gozne požare. Ampak biti moramo tudi pošteni in iskreni. Ni prav, če se Evropa ne odzove prva v primeru takšnih naravnih nesreč. Mehanizem eh, za naravne nesreče je mehanizem, ki ga lahko povežemo tudi z solidarnostnimi enotami Evropske unije. Skupaj se moramo soočiti z izzivi, ki nas čakajo. Zaradi tega se zahvaljujem poročevalki, gospe Gardini, za to poročilo za dober rezultat, še prav posebej pa bi se rad zahvalil eh, za eh, posledice, ki ga bo imel ta instrument v prihodnosti. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu socialistov in demokratov gospod eh, Androlakis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Državljanke in državljani Evropske unije so menili, da je Evropska unija precej oddaljena od evropskih državljanov, predvsem, ko gre za naravne nesreče. Skupaj se moramo boriti za isti cilj eh, in zaradi tega smo se odločili tudi za okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Podpora najšipkejšim je ključnega pomena te eh, ljudi moramo zaščititi in eh, preprečiti dogodke, kot so se zgodili na portugalskem in v drugih državah. Ne moremo eh, si predstavljati, da bi po novi nesreči prišlo samo do novih pogajanj. Tudi v okolici Aten v Matijo je prišlo do požarov z številnimi človeškimi žrtvami. Mislim, da moramo najti pravi način, pravi odgovor eh, na te nesreče. Vsi si moramo prizadevati za isti cilj. Vse inštitucije skupaj morajo najti odgovor in mislim, da lahko skupaj dosežemo več kot vsak posameznik. Premustiti moramo težave, ki obstajajo v eh, Evropi, kajti solidarnost eh, ni cilj sam po sebi in eh, tudi politične zaveze pri tem igrajo pomembno vlogo. Prevzeti moramo odgovornost in če nam bo to uspelo, bomo lahko v odzivu na naravne nesreče poskrbeli za eh, uporabo skupnih instrumentov, kot recimo helikopterjev za gašenje požarov in pa letal za gašenje požarov. Prvič bo sedaj mogoče tudi z evropskimi sredstvi pomagati državam članicam. V eh, Grčiji so imeli velike težave zaradi finančne krize in eh, zaradi tega je bila pomoč eh, Evropske unije še kako pomembna. Uspelo nam je zavrniti predlog sveta, ki je želel ošibiti ta mehanizem. Uspelo nam je sprejeti predlog predlog Evropske komisije. To pomeni, da eh, smo predvideli eh, sredstva za vse države članice, preventivna eh, sredstva za preprečevanje nesreč. Državljanke in državljani Evropske unije si zaslužijo zaščito pred različnimi nesrečami in potrebujejo učinkovitejšo nesrečo. Hvala lepo v imenu skupine EKR, gospod Gerike, za minuto in pol. V imenu EKR, gospa Gardini, bi se vam rad zahvalil. Rad bi se zahvalil, eh, vsem kolegicam in kolegom za uspešna medinstitucionalna pogajanja. Na ta način, eh, bomo državam članicam omogočili, eh, zahtevo različnih oblik pomoči kadar se same ne bodo mogle uspešno odzvati, kot se je zgodilo pri eh, gozdnih požarih to poletje oziroma preteklo poletje. Lahko bomo uporabili tudi eh, skupna letala za gašenje in na ta način preprečili požare. Poleg tega se je pokazalo tudi, da je preprečevanje nesreč eh, odvisno v veliki meri tudi od sodelovanja in Evropska unija za to nosi veliko odgovornost. Hvala lepa, gospa Jaten Meki, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zahvaljujem se poročevalki gospe Gardini za odlično opravljeno delo. Povsem jasno je, da so države članice tiste, ki imajo največjo odgovornost v odzivu na naravne nesreče. Sredstva Evropske unije so le zadnje sredstvo v sili. Nobena država članica ne more prenesti svoje odgovornosti na nikogar drugega, kajti to bi bilo neodgovorno in nevarno če pride do nesreče nekje v Evropski uniji, mora priti do takojšnjega odziva. Nimamo časa za koordinacijo. Ljudje ne morejo čakati, da bodo prispeli gasilci z drugega konca Evrope, ampak eh, morajo biti priprave dovolj dobre tudi na ravni držav članic. Torej odgovornosti vedno v prvi vrsti v rokah držav članic. Seveda pa ima tudi Evropska unija pomembno vlogo predvsem eh, mora Evropsko, Evropska unija zagotoviti podporo in pa sodelovanje pri preprečevanju, pri usposabljanju, morda tudi pri boljši pri boljšem medsebojnem usklajevanju, ko gre za različne instrumente. Ampak V prvi vrsti je seveda pomembna odgovornost držav članic. V primeru gozdnih požarov pa je predvsem pomembno preprečevanje. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Papademolis v imenu skupine GUE Engel za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To je eno izmed redkih eh, pozitivnih poročil, ki smo jih sprejeli v Evropskem parlamentu v zadnjem času in vse skupaj je povezano z eh, pritiskom Evropskega parlamenta, z eh, pozitivnimi pobudami komisarja Stiljanidesa. Pomembno pa je bilo tudi sodelovanje med Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo. Na ta način smo lahko izvajali pritisk na določene države članice. Seveda je prišlo tudi do tragičnih dogodkov, eh, ki eh, so naša prizadevanja še ukrepili. Govorim o gozdnih požarih na portugalskem z številnimi človeškimi žrtvami, govorim o gozdnih požarih v moji državi, v Grčiji, potem pa govorim o poplavah v Italiji, pa tudi o velikih gozdnih požarih na švedskem. tudi severne države so tako razumele, da podnebne spremembe ne zadevajo zgolj juga Evrope in da potrebujemo skupno podporo Evropske unije državam članicam. Na ta način smo zagotovili boljšo Evropo. In zahvaljujoč delu Evropskega parlamenta, smo lahko tudi znatno izboljšali ta predlog in mislim, da bomo na ta način dobili tudi široko podporo pri glasovanju. Hvala lepa, sedaj smo prisluhnili mnenju političnih skupin in besedo dobijo drugi govorci. Najprej gospod Mandl v imenu skupine ELS za minuto in pol. Gospod predsedojoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Zima v Avstriji, v moji domovini, je pokazala, kako Odlično so pripravljeni gasilci, kako odlično so pripravljene reševalne službe na lokalni in na regionalni ravni. Evropska unija mora biti dovolj močna, da ne bo odvisna od pomoči od zunaj v primeru velikih nesreč, ki jih je težko predvideti. Odzvati se moramo na čezmejni ravni. In zaradi tega se mi zdi tako zelo pomembno, da je Evropska komisija predlagala okrepitev mehanizma na področju civilne zaščite. In strinjam se s tem, kar so že povedali številni kolegi. Ta predlog smo v parlamentu precej izboljšali, manj centralističen je in eh, tudi manj birokratski in eh, vesel sem, da je avstrijsko predsedstvo Eh, lahko poskrbelo za premik na tem področju in uh, da eh, bomo sedaj lahko ta mehanizem podprli tudi v uh, parlamentu. Potrebujemo uh, namreč obsežen svežen, prej smo govorili bolj o upravljanju in o dirigiranju z ravni Evropske unije, sedaj pa gre za uspodbujanje preprečevanja. In uh, mislim, da je pri tem avstrijsko predsedstvo igralo tudi pomembno ulogo. Biti pa moramo tudi uh, neodvisni in uh, zagotoviti moramo odziv na ravni Evropske unije. Gospod Zorinja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naredili smo pomemben koro, korak pri vzpostavitvi močnejšega mehanizma unije na področju civilne zaščite države članice mora poskrbeti za medsebojno podporo, Evropska unija pa mora biti sposobna pomagati in poskrbeti za usklajevanje. Doslej je vse skupaj temeljino na prostovoljnem sodelovanju in ugotoviti moramo, da ni manjkalo solidarnosti, ampak preprosto sredstev. In v novem programu Rescue so bili sprejeti ukrepi za konkretizacijo solidarnosti. Evropska unija bo na ta način lahko zagotovila pomoč državljanom in sicer na učinkovitejši način. Države članice pa se bodo lažje spopadle z tveganji in bodo lahko na učinkovitejši način izkoristile sredstva, ki so jim na voljo tega projekta ne moremo postavljati pod vprašaj zaradi eh, političnih težav. Gre eh, za večletni finančni okvir po eh, letu 2020, za to področje sem tudi poročevalec. In komisiji sem zastavil tudi vprašanje za usni odgovor v povezavi z zakonodajnimi predlogi za financiranje tega mehanizma. Če bi bil ta odgovor objavljen danes, to nikakor ne bi bilo prezgodaj, kajti Odločitev moramo sprejeti še v tem sklicu, kajti nesreče nikakor ne bodo čakale na nas. Gospod Ferreira, za minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Seveda je zaželjeno, da sodelujemo, ko se zgodijo nesreče, še posebej, ko gre za tako velike eh, naravne nesreče. Seveda je treba reševalce koordinirati, deliti sredstva. Evropska unija še ni storila vse, kar je v njeni moči. Spomnimo se katastrofalnih voznih požarov leta 2017 na Portugalskem. Tam se ni dogajalo to, kar bi se želeli. Zato nas upravičeno skrbi, če še naprej zmanjšujemo sredstva, ki so namenjena koheziji. S tem se otežuje tudi preprečevanje nesreč. In to pomeni, da ker bo še vedno prihajalo do nesreč, ljudje morajo imeti na voljo vsa sredstva, da se borijo proti njim. Zelo pomembno je, da delujejo povelniške verige na nacionalni ravni. Na nacionalni ravni se spoznajo na zadeve. Komisija je predlagala nadnacionalni pristop ki ima seveda določena tveganja. Kar pa je bilo izboljšano, hvala lepa. Zdaj pa za kaj še DN. Gospod Kab gospod Kabizon Ruiz. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes eh, praznujemo vedbo tega mehanizma, ki pomeni več Evrope. S tem bomo lahko zmanjšali ali odpravili posledice naravnih nesreč v Evropski uniji. Kar pa potrebujemo je tudi predelava Evropskega solidarnostnega sklada za odpravljanje posledic nesreč. V računici pa moramo upoštevati tudi podnebne spremembe, če želimo, da bi zagotovili resnično učinkovito odpravljanje škode. Treba določiti kriterije na osnovi BDP-ja posamezne regije. Saj imamo regije z večjimi prihodki, ki so potem izločeni iz sredstva solidarnostnega sklada, čeprav na nje tudi vplivajo nesreče. Zato se zauzemam za to, da razširimo ta sklad tako da ga bomo lahko uporabljali vsi. Naslednji je gospod Marija za eno minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes govorimo o nesrečah, ki se dogajajo še posebej zaradi delovanja podnebnih sprememb. Doživeli smo velike naravne nesreče. V Mandri Antiki smo imeli smrtonosne poplave, velike kaj požare v Matijo eh, za nas sto mrtvih, pa tudi smrtonosne kozne požare na portugalske potres v Italiji. Vse to kaže, da Evropska unija potrebuje varstvo pred naravnimi nesrečami, ki bo zagotovilo obladovanje nesreč v praksi. Države članice morajo razumeti, da ne smejo kaznovati tistih eh, držav, ki želijo uporabljati mehanizem za civilno zaščito. Naravne nesreče seveda povzroča narava, zato niso krive države, zato jih ne smemo zato kaznovati. Še posebej eh, so prizadete južnoevropske države. Gospod Karim, eno minuto. Gospa Kadenbach, eno minuto. Današnja razprava kaže, da moramo na naravne nesreče gledati na več eh, sektorjih. Gre za preprečevanje, šolanje, pripravljeni moramo biti za to vrstne nesreče, potrebujemo dobro spremljanje razmer. ta mehanizem za civilno zaščito Evropske unije je velik prispevek eh, na tem področju, tako da bomo lahko državljanom povedali, da je Evropa tukaj stopila skupaj. Ne, da bodo države članice regije in lokalne skupnosti izgubile svoje pristojnosti, temveč da je v primeru potrebe na voljo Evropska unija, ki ponuja znanje in opremo, ki lahko pomaga pri obladovanju nesreč naravnih ali tistih, ki jih povzroča človek in prispeva k preprečevanju posledic. Hvala lepa, gospod Rope, naslednji. gerbiamas pirmininke gerbiamas komisare iš tikrųjų klausimas yra pakankamai svarbus ir atskirais atvejais. Hvala lepa. Predlog, o katerem govorimo, je zelo pomemben in uh, v določenih primerjih se ena država članica sama ne more zapostaviti problemom, s katerimi se sooča. Naprimer, jedrska elektrarna v Belorusiji. Vemo, da je gradnja te jedrske elektrarne potekala tako, da so bila kršena mednarodna načela. In zgradili so jo 20 km stran od meje Evropske unije in to lahko predstavlja veliko tveganje. Pozivam Evropsko komisijo, da stori vse, kar je mogoče, da Belorusijo prisili, da bo spoštovala mednarodne predpise in mednarodne zaveze. Zanima me, ali namerava Evropska komisija kaj storiti za to, da bi poskrbeli, da bo poskrbljeno za žrtve. Hvala. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sprejeta je bila odločitev, da ukrepimo mehanizem Unije na področju civilne zaščite. Videli smo, kaj se je zgodilo leta 2017 in leta 2018. Prišlo je do gozdnih požarov in do poplav. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je mehanizem, ki temeli na prostovoljnem sodelovanju. Evropska unija usklajuje eh, sodelovanje držav članic in pomaga tistim državam članicam, eh, ki so eh, za pomoč zaprosile. Za novim mehanizmom bi lahko zagotovili učinkovitejši odziv in pa učinkovitejšo rabo sredstev civilne zaščite. In zahvaljujoč Evropskemu parlamentu imamo nov mehanizem, ki bi lahko zagotovil finančno pomoč v primeru, ko države članice ne bodo imele na voljo dovolj sredstev. Na ta način eh, bi države članice lahko dobile tudi pomoč eh, v obliki letal za gašenje požarov in pa helikopterjev za gašenje požarov. Hvala lepa tudi poročevalke za odlično opravljeno delo. To je bil še zadnji prispevek, sedaj pa dobi besedo eh, za odgovor gospod Stilenides, potem pa poročevalka gospa Kartini. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. S to pobudo smo začeli pred dvemi leti. In če sem odkrit, eh, zelo neradi so to počeli v mnogih državah članicah. Potrebujemo več zmogljivosti. To je pomembno. Moramo imeti tudi več finančnih sredstev. Boljši okvir za obvladovanje tvega naravnih nesreč je izjemnega pomena, ampak eh, tako za men, kot vidim tudi za vas, je še bolj pomembno to, kaj smo dosegli z resk EU. In sicer Evropska solidarnost se je ukrepila. Evropska solidarnost je s tem bolj učinkovita. Evropska solidarnost je s tem bolj otipljiva, bliže našim državljanom. In to je najpomembnejše. Še posebej v časih, ko je vsega, naš eh, skupni evropski projekt eh, pod drobnogledom in kritiko mnogih. V teh eh, časih izpolnjujemo naše obljube in gradimo Evropo, ki ščiti, ki rešuje življenja. To je velik dosežek in še enkrat se za to zahvaljujem. Imam pa tudi na svet. zaradi mnogih izkušenj, ki sem jih zbral v tem skupnem poskusu. To je prvi korak. Nadaljevati moramo in nadgraditi mehanizem civilne zaščite Evropske unije in ga razširiti na druga področja, še posebej zdravstveno področje. To je naslednji korak. Hvala lepa, komisar poročevalka Gardinje naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pozorno sem poslušala prispevke vseh in res eh, smo izkazali enotnost in pa pokazali, da je sodelovanje med političnimi skupinami zares zelo pomembno. Za nami je dolga pot. V prejšnjem sklicu smo začeli govoriti o konceptu preprečevanja. Danes pa je preprečevanje pomemben del, če že ne prioritetni del mehanizma na področju civilne zaščite. Torej, veliko smo dosegli in zaradi tega sem optimistična. Zahvaljujem se tudi komisarju, ki je omenil težave pri prepričevanju določenih držav članic. Tukaj gre tudi za eh, dimenzijo različnih kultur. Spomnimo se, kaj smo se naučili v trenutku, ko je prišlo do nesreče v Fukushimi na Japonskem. Država, ki je najbolje pripravljena na svetu, ni bila pripravljena na to nesrečo. Ne moremo si eh, privoščiti česa podobnega. Evropa, ki ščiti, postaja vedno različnejša. Zahvaljujoč predlogu komisarja in zahvaljujoč eh, delu parlamenta in na vse zadnje tudi sveta imamo sedaj instrument, eh, ki bo zagotovil varnejšo Evropo. Dobro je tudi, da smo uspeli vzpostaviti prehodno obdobje. Na ta način bomo pripravljeni že pred eh, naslednjim obdobjem. Videli smo namreč, kaj se je zgodilo preteklo poletje, koliko človeških življenj je bilo izgubljenih. Eh, in poletje je ravno najnevarnejše obdobje zaradi gozdnih požarov. Zato moramo poskrbeti, da bomo lahko mehanizem uporabljali že to poletje. Spomniti se moram na stotine, na tisoče oseb, ki povsod po Evropski uniji delajo, zato da bi bili mi varni. Tukaj govorim o gasilcih, o številnih prostovoljcih, o vseh tistih, ki delujejo na področju civilne zaščite. Civilna zaščita se izraža na različne načine. In v preteklem sklicu smo imeli velike težave z definicijo civilne zaščite, ampak cilj je vsem skupen in sicer zagotoviti Evropo, ki ščiti, Evropo, ki je solidarna, Evropo, ki stoji ob strani svojim državljanom. Torej, najlepša hvala vsem in veliko uspeha pri nadaljem delu. Hvala lepa, gospa Gardini, za tem je razprava zaključena. Čestitke vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila in pa čestitke poročevalki. Sedaj pa nadaljujemo z našim dnevnim redom in na vrsti je poročilo gospe Guteland o trajnostni rabi pesticidov. Gospa Guteland žal danes ne more biti z nami, nadomestila pa jo bo gospa Dali Mirjam.